komisarju Oettingerju in vsem govornikom, ki ste sodelovali v tej razpravi, ki je s tem tudi zaključena. Tako, zdaj pa prehajamo na drugo točko na dnevnem redu in sicer gre za poročilo gospe Valero o izvozu orožja, izvajanje skupnega stališča iz leta 2008. Besedo kar takoj dobi poročevalka, gospa Valero, 4 minute. herr talman! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Če tudi se ne strinjamo glede vseh podrobnosti, pa se vseeno strinjamo, kar zadeva nadzor nad izvozom orožja in nad tem, da je potrebno okrepiti ta nadzor. Dejstvo je, da se strinjamo, da orožje ne sme končati v napačnih rokah. Nadzor in omejevanje izvoza orožja je seveda mednarodno vprašanje, pa tudi nacionalno, notranje politično vprašanje zaradi terorističnih napadov v Evropi, kjer so storilci pripadniki Daješa za dostopom do evropskega orožja. Po napadu v Kataloniji smo veliko govorili o izvozu orožja in eh, govore je bilo o tem, da ne bi španski kralj odpotoval v Saudsko Arabijo in promoviral izvoz eh, španskega orožja. Eh, naše sporočilo je bilo jasno, da ne želimo promocije eh, te vrste. Saudska Arabija financira mošeje v Evropi, prav tako je odgovorna za radikalizacijo ljudi v teh mošejah. Ampak ne gre zgolj za Saudsko Arabijo, za radikalizacijo mošeje v Evropi. Gre tudi za to, da Saudska Arabija zagotavlja orožje Al-Kaidi, eh, fronti Al-Nusra, Daješu. Eh, in to je nekaj, kar je za nas nespremljivo. Seveda imamo pravila eh, v okviru te uredbe z jasnimi osmimi kriteriji, ki bi lahko preprečili izvoz orožja v regije, kjer potekajo spopadi ali kjer so težave z človekovimi pravicami, ampak vidimo, da implementacija ni ravno najboljša. Če bi ti kriteriji bili ustrezno izvajani, potem ne bi prišlo do izvoza orožja v Saudsko Arabijo, samo kot eh, primer. Ampak, ker posamezne države lahko te predpise same interpretirajo, kakor želijo, mi ne moremo usiljevati eh, svojih stališč. Seveda imamo tudi države, ki kupujejo orožje ali vojaško opremo v eh, mirnodobnem obdobju, Eh, ampak obenem pa sedaj sodelujejo v eh, vojaških agresijah v drugih državah ali pa podpirajo to ali ono stran v oboroženih spopadih. Zato me zanima, zakaj Evropska unija še naprej dobavlja orožje državam, ki so v spopadih. Eh, zakaj ne ustavimo prodajo in dobavo tega orožja? Evropski parlament je že predlagal, naprimer, embargo za Saudsko Arabijo. Danes bi izstrelili še več. Menimo, da je potrebno embargo uveljavljati v različnih situacijah. Embargo je namreč edini sistem, edina možnost, ki jo imamo za ustavitev izvoza v tiste države, ki ne spoštujejo pravil. Prav tako moramo izboljšati naše dolgoročne ocene tveganj. Ne smemo samo gledati na to, zakaj bi se mm, orožje lahko uporabilo, ampak moramo pogledati tudi razmere v državi premici. Ko se izda izvozno dovoljenje, je treba verjeti, kaj se tam dogaja. 40 odstotkov našega izvoza gre na Bližnji vzhod. In Bližnji vzhod je resnično smodnika, le 15 odstotkov gre v ostale evropske države, to je naš drugi največji trg. Je to smiselno, da imamo v Evropi takšno čezmerno kapaciteto eh, v sektorju proizvodne orožje, da moramo toliko izvažati, da se ta sektor ne sesuje. Vojaška industrija seveda lahko zagotovi naše lastne potrebe, ampak pogosto pravimo, da če želimo zagotoviti delovna mesta, je potrebno podpirati to industrijo v skladu s členom 10 skupnega stališča, razlogi, ki izhajajo iz eh, razmerja trgu dela, niso razlog za izdajo izvoznega dovoljenja. Potrebno je spoštovati evropska pravila in Evropska unija ne sme zatiskati oči, ko se evropsko orožje uporablja za potrebe, ki niso skladne z našimi predpisi. Zato določ, hočemo določene spremembe, boljši nadzor, eh, sankcije proti tistim državam, ki kršijo pravila, prav tako pa želimo, da gospa Mogherini spreme pobudo in da uporabi eh, to možnost embarga, kadar se to izkaže za potrebno, sploh ko gre za države, ki kršijo mednarodno humanitarno pravo. Tu ne govorimo zgolj o miru, o ugledu Evrope, ampak tudi o življenjih naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi minister Masikas v imenu podpredsednice komisije, visoke predstavnice Mogherinjeve, beseda vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Govorim v imenu visoke predstavnice gospe Mogherini in eh, pozdravljam to priložnost, da sem danes tu z vami. Prav tako pozdravljam pripravo in razpravo o tem poročilu izpod peresa, spoštovane gospe Valero. To je dokaz parlamentarnega nadzora nad izvozom orožja, kar je vsekakor razumen način spremljanja izvoza orožja iz Evropske unije. V komunikacijskih kanalih s civilno družbo, z akademskim svetom, z industrijo, z Evropskim parlamentom so se močno razvili v zadnjih eh, letih. To je pomemben dosežek, ki kaže, da transparentnost in dialog lahko eh, potekata plodno ne da bi s tem posegali v odgovornosti in pristojnosti nacionalnih in evropskih eh, pristojnih organov in deležnikov. Vse, če zagovarjamo transparentnost na globalni ravni, še posebej, eh, kar zadeva sporazum o trgovini z orožjem, eh, vendar pa menimo, da je pomembno izpostaviti, da transparentnost ni nekaj, kar bi bilo v nasprotju z nacionalno in regionalno varnostjo. Evropski okvir, ki ureja izvoz orožja, se predvsem dotika skupnega stališča o izvozu orožja iz leta 2008. In to je svoj vrsten eh, okvir, ki temelji na nacionalnih eh, zakonodajah o izdaji izvoznih dovolen na podlagi izmenjave informacij med pristojnimi organi držav članic. Kriteriji, ki jih določa skupno stališče, so mm, vse obsegajoči in daljnosežni. Gre za spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava, Eh, tveganje za preusmeritev tega orožja in pa mm, tveganje za notranjo in mednarodno stabilnost. Temu sledi tudi poseben vodnik za uporabnike, ki smo ga revidirali 2015 in to uskladili z pogodbo o trgovini z orožjem, sporazum o trgovini z orožjem. Eh, to skupaj z skupnimi eh, kriteriji za oceno tveganj in pa stališča v skupnem stališču, vse to predstavlja podlago za zbliževanje nacionalnih politik glede izvoza orožja. Svet in Evropska služba za nane delovanje v tej luči zagotavljata platformo za izmenjavo informacij in sicer gre za namensko delovno skupino sveta o izvozu orožja. Imamo tudi informacijsko platformo, ki omogoča izmenjavo informacij eh, glede razlogov za zavrnitev licenc. Ta komponenta izmenjava informacij se je nedavno tudi posodobila kot rezultat pregleda skupnega stališča iz leta 2015. To je in še naprej prispeva k eh, zbliževanju, srečemu zbliževanju praks izvoza orožja. Zdaj pa na kratko še glede stanja izven EU. V naši bližnji sozeščini eh, je več tretjih držav že izvedlo uskladitev s kriteriji iz Evropskega skupnega stališča. Eh, za pomoč pri eh, vsakodnevni implementaciji je Evropska unija že iz leta 2009 uvedla program pomoči, s katerim financiramo tehnično sodelovanje. Zadnja faza eh, za leti 2016 in 2017 se bo zaključila decembra letos, že pa pripravljamo tudi naslednje korake za nadaljevanje dela na podlagi nove odločbe sveta za leti 2018 in 2019. Kot drugo, In če se ozremo še nekoliko širše, bi se rad dotaknil še sporazuma o trgovini z orožjem. Ta sporazum določa široko sprejete standarde za zagotavljanje večje transparentnosti in odgovornosti pri trgovini z orožjem. Ta sporozum je stopil v veljavo decembra 2014 in zaenkrat je 130 držav že podpisalo ta sporozum in 92 držav eh, je že držav pogodbenic, vključno s vsemi 28 članicami EU. Je pa potrebno ugotoviti, da so nekatere največje izvoznice in uvoznice orožja, kot naprimer Rusija, Kitajska, Indija in Pakistan, še vedno na strani nepodpisnic ali držav, ki niso ratificirale tega sporozuma. Uporabimo vsako diplomatsko priložnost za to, da spodbujamo države, ki še niso sprejeli ukrepov v smeri tega sporozuma, da se mu pridružijo. In sicer po potrebi tudi uporabljamo evropski program pomoči. Trgovina z orožjem je vse bolj globalizirana in naša naloga je, da vodimo s svojim zgledom, ko gre za izvoz orožja iz Evropske unije. Prav tako je naša obveznost, da spodbujamo in podpiramo druge proizvajalce in trgovce z orožjem za uporabo in uveljavljanje omenjenih standardov. Hvala lepa, sedaj pa prisluhnimo še stališčem političnih skupin in sicer najprej ELS, gospod Kelam, dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod eh, Masekas. Hvala kolegici Valero za njeno zavezanost, za njeno pripravljenost prisluhniti različnim stališčem, ki so tu prisotna. Na začetku naj povem, da me veseli, da to poročilo jasno izpostavlja pravico vsake države članice, suverene države do samoobrambe. Posledično imajo države tudi suvereno pravico nabave vojaške tehnologije za potrebe samoobrambe. Osem kriterijev iz skupnega stališča predstavlja močno zavezo držav članic za sistematični nadzor in preverjanje izvoza proizvodov nacionalnih eh, vojaških industrij. Izdajanje izvoznih dovoljen temelji na jasnih načelih. Več programov imamo za implementacijo tega skupnega stališča, zato tudi podpiramo bolj zahteven in bolj dosleden pristop. ELS pa vendarle ne vidi potrebe po dodatnih novih kriterijih ali za nove strukture ali nove sankcije za uveljavljanje teh kriterijev. Prva nadoga namreč mora biti, da se zagotovi eh, polno implementacijo obstoječih zavez. To, kar najbolj potrebujemo, je bolj pravočasno in sistematično izmenjavo informacij o izvoznih dovoljenih in strukturah. Države članice imajo različne načine dostopa do informacij. Izmenjava eh, relevantnih podatkov hitro in redno je ključnega pomena, ko se druge vlade odločajo o tem, ali naj izdajo izvozno dovoljenje ali pa ga zavrnejo. Pozdravljam tudi eh, pristop sveta k temu vprašanju, eh, sploh z vidika zagotavljanja platforme za izmenjavo informacij in tudi ostala orodja, ki so na voljo preusmerjanje eh, orožja ostaja ključen problem. S tem se popolnoma strinjamo. In eh, tega problema se moramo lotiti na učinkovit način z enotno strategijo, z skupnimi ukrepi, tako na strani držav članic kot na strani komisije. Prosili smo za ločena glasovanja o odstavkih 29 in 34 skupaj s skupino EKR, namreč upamo, da boste tudi ostali kolegi lahko to podprli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelam, v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Ajala Sender. Ines, izvoli dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se pridružujem eh, zahvali in zadovoljstvu glede sodelovanja, ki smo ga bili deležni z gospod Valero. To je bilo zelo pozitivno kot izkušnja in hvala ji tudi za to, da je vključila določene inovativne vidike, naprimer možnost vzpostavitve eh, seznama organov in posameznikov, ki so poznani kot eh, udeleženci v nedovoljni trgovini z orožjem ali za kateri se sumi, da v tem sodelujejo. Prav tako je v svoje poročilo gospa Valer vključila potrebo potem oziroma zahtevo potem, da se zagotovi varovanje pred eh, napadi in dostop do nacionalnih mrež za odločanje o izdaji izvoznih dovoljenj nam pri tem lahko pomaga. Tu je tudi priložnost, da se dotaknemo vprašanja Brexita, ko mm, enkrat v prihodnosti Združeno kraljestvo ne bo več članica Evropske unije. Pomembno nam reč je, da družno kraljestvo spoštuje enake standarde in ostaje enaka pravila, ko gre za mednarodno trgovino z orožjem. Prav tako naj se zahvalim za uvedbo točke o žvižgačih v ta dokument. Ko torej nekdo ugotovi, da v njihovi organizaciji nekdo onemogoča izvajanje kriterijev iz skupnega stališča, da se na to lahko tudi upozori. No, ko smo priča negativnim praksam, je pomembno, da se vzpostavi tudi neke vrste črni seznam držav sploh kar zadeva bilateralno trgovino z EU. Pomembno je tudi, da čim bolj zbližamo pravila na ravni EU in na ravni OZN, da bodo naši kriteriji, kar zadeva izvoz, izvoz orožja, kar se da usklajeni. Gospod Van Orden, v imenu EKR, hvala lepa predsedujoči. Moramo verjeti, da je naša obrambna vojaška industrija ključni element za našo nacionalno varnost in tudi za našo eh, nacionalno gospodarsko blaginjo. Ne smemo podcenjevati tega. Pet evropskih držav je med eh, največjih deset izvoznikov orožja na svetu. Tako kot naše vojske, tudi naše obrambne industrije eh, so dobro regulirane in jih tudi odgovorno nadziramo. Imamo režim za mm, omejevanje izvoza, ravno zato, da kolikor se le da orožje in ključne vojaške komponente ne pridijo v napačne roke. To pomeni naše potencijalne sovražnike, eh, malopridne države in teroriste. Prav tako pa je pomembno, da naše nacionalne industrije ne omejujemo zgolj zato, da promoviramo načelo evropske integracije. Na, naša država, Združeno kraljestvo, ima že zelo robusten, eh, celokupen eh, sistem nadzora nad izvozom orožja, ki je neodvisen od EU. Z številnimi elementi iz poročila Valero se lahko strinjamo, z nekaterimi pa ne. Eh, večinoma gre za to, da eh, poskušate vse čas eh, krepiti vlogo EU nad državami članicami. Upam, da bo Evropski parlament zavrnil kakršnokoli možnost sankcij proti državi članici, ki ne spoštuje skupnega stališča. Prav tako ne vidimo potrebe v teh časih proračunskih pritiskov, da se vzpostavi nek nov evropski sklad za krepitev usposobljenosti pristojnih organov v državah eh, članicah. Veseli me, da je bil naš amandma sprejet in da vsaj omenjamo eh, mednarodni sporazum o OZN o trgovini z orožjem. Hvala, minister Masek, da ste to omenili. Eh, Eh, sprašujemo se, zakaj je več interesa za evropsko ukrepe na tem področju, čeprav je potrebno na mednarodni ravni več storiti. Zelo malo se omenja države, ki so eh, avtorice največjih zlorab v tem eh, mednarodnem sistemu trgovine z orožjem in ki tudi hm, svojim orožjem hranijo terorizem in obrožene konflikte širom sveta. Rusija, Pakistan, Eh, Kitajska in tako dalje. Nobena od teh držav ni podpisnica mednarodnega sporozuma o trgovini z orožjem, EU pa je. Hvala lepa. Gospod Van Orden, vprašanje mm, za vas po postopku modrega kartona strani gospe Scott Kate, osprejmete? Da, seveda, izvolite. Hvala. Ta razprava o trgovini z eh, orožjem. Uh, Eh, poteka sočasno z eh, blokadami in demonstracijami eh, največjega svetovnega sejma orožja v Združenem kraljestvu in kmalo po obisku našega ministra v Saudski Arabiji. Sprašujem se, ali bo ste glasovali za poročilo o prepovedi prodaje orožja Saudicam, ki se uporablja za pobijanje jemenskih eh, otrok. Ja, vidim, da ste pripravili svoje eh, vprašanje, če prej nisem sploh začel govoriti, prav tako mi ni všeč formulacija, ki ste jo uporabili v vašem vprašanju. Seveda, da popolnoma obsojam pobijanje otrok in drugih civilistov v oboroženih spopadih, ampak prepoved izvoza orožja v Saudsko Arabijo, ne, seveda tega ne podpiram. Je mimo grede kampanja za boj proti trgovini z orožjem, eh, je že sprožila postopek proti Združenemu kraljestvu. Eh, više sodišče eh, v Združenem kraljestvu je obravnavalo ta primer julija letos in više sodišče je izdalo odločbo v prid britanske vlade. Nimamo časa, da tu preberem celo sodbo, z veseljem vam jo posredujem, ampak v osnovi je sodišče ugotovilo, da je odločitev vlade Združenega kraljestva, da ne Eh, suspendira licence za izvoz orožja v, v Saudsko Arabijo, nekaj, kar ni niti protizakonito, niti neprimerno. Hvala lepa. Hvala. Gospod Javier Nart, v imenu Alde, izvolite. Ena minuta in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči. No, prosim, dajmo ne mešati tu legitimnega interesa za obrambo, z nelegitimnimi interesi. Pomembno je teh osem kriterijev, ki smo jih sprejeli in ti morajo biti tudi učinkovito uporabljeni, ne pa zgolj neka, eh, neko retorično orodje. Eh, ravno kar smo govorili o Jemnu, kjer na stotine tisoče ljudi eh, bombardirajo za izdelki iz Evrope. In to je res nezaslišano. In ne moramo reči, da je to, kar se zdaj dogaja v Evropski uniji, nekaj, kar se mora nadaljevati eh, še naprej, da na ta način lahko zagotovimo neko realnost za našo lastno obrambo. Ne, ne moramo govoriti o legitimni obrambi, če pa gre za eh, obsceno prelivanje krvi eh, ljudi iz drugih držav. Če je govora torej o sankcijah, je mislim, da resnično obsceno zdaj govoriti o tem, da se ne uvaja sankcij za države, ki ne spoštujejo teh kriterijev. Vodilne proizvajalke orožja na svetu ne spoštujejo teh kriterijev. Zdaj, ali bodimo dosledni, ali pa bodimo iskreni in recimo, ok, pustimo teh osem kriterijev, bomo sicer cinični, ampak vsaj odkriti. Pač prodajamo vsakomor, ki želi od nas kupiti orožje, bistvo je trgovina, ne pa etika. Hvala lepa. V imenu GUE, gospod Lozing, minuta in pol. Ja ko takole poslušam gospoda Van Ordna, je vse krasno in lepo, ampak izvoz orožja iz eh, članic EU je praktično eksplodiral. Zato me veseli, da se v tem poročilu že predlagajo ukrepi za omejevanje te norosti. Na določenih mestih bi si sicer želela še nekaj več vsebine, da bi resnično lahko dosegli kakšen napredek na tem področju. Problem je očiten. Kot eh, to poročilo kaže, imamo teh osem kriterijev v bistvu v sistemu obveznih eh, pravil. Gospod Kelem, sploh ne gre za neke nove kriterije. Ugotavljamo pa, da NATO vse države nekako spodbuja k kršitvi teh kriterijev. Tu govorim tudi o Rusiji. V Nemčiji imamo študije, 2015, ki kažejo, da je prišlo do več kot 4000 eh, izvoznih dovoljen v 76 državah eh, proti tem kriterijem, ali vse mm, problematične so bile te licence oziroma te dovoljenja. Dvomim, da je v drugih državah članicah EU drugače. Torej, nujno potrebujemo troje. Žal to poročilo le pri prvi zadevi podaja detaljne predloge, pri ostalih ostaja dokaj nedorečeno. Potrebujemo uh, Eh, enotno in eh, končno celokupno obveznost poročanja eh, in medsebojnega obveščanja med državami članicami. Nujno je, da se spoštovanje teh kriterijev nadzira strani neodvisnega organa in potrebujemo mehanizm za sankcije proti državam, ki ustrajno kršijo te kriterije. Prez teh ukrepov bodo naši izvozi orožja še vedno polni vrzeli in bomo samo še spodbujali obrljene spopade širom sveta. Hvala lepa. Za skupino zelenih, gospa Lunaček, minuto imate. Hvala, gospod predsednik, gospe, gospod minister, gospe in gospodje. V tej razpravi smo v zadnjih letih če dalje bolj videli, da uh, Eh, pri migraciji govorimo, kako govoriti in odpravljati vzroke za migracije. Gre tudi v prvi vrsti za ustrezne trgovinske odnose, da lahko ljudje dejansko živijo od svojega dela, ne pa da so iz, eh, pravzaprav prisiljeni bežati. In tukaj govorimo o izvozu orožja in zahvaljujem se eh, kolegu Valeru, ki zelo jasno poveda, da je stolišče Evropske unije pravzaprav ehm, skupno stališče pravno zavezujoče z leta 2008 in da da so da to prepoveduje izvoz v države, ki kršijo človekove pravice. Zato, poz, to, zato pozivam, da se prepove pre, um, izvoz orožja v Saudovo Arabijo, ki se bojuje v uh, Jemnu. Tudi Avstrija je v zadnjem letu 30 tisoč lahkega orožja prodala Saudovi Arabi. In to prelivanje krvi v, v jemno se mora končati. Zato pozivam Evropsko unijo, še zlasti gospo Mogherini, da se eh, zauzame in doseže eh, embargo na izvoz orožja Saudovi Arabi. Hvala lepa. Potem pa za skupino FDD, gospod Kava. Hvala lepa, gospod predsednik izvoz uh, orožja bi moral biti odvisen od presoje posameznih in soverenih držav. Kaj je značilno za politiko moje lastne države na tem področju? Mislim, da mora ta politika vedno ostati v rokah britanskega elektorata, torej volilnega telesa, čeprav vemo, da bo ta tema vedno tudi v volilni kampanji to um, poročilo pa pravzaprav pravi, da bo, bi naj po brexitu Združene kraljestvo ostalo na strani in izpoš, naprej spoštovalo skupno stališče. Jaz zavračam to pojem in eh, naši prihodni odnosi na zunani politiki eh, ki, uh, kaž, ki so bili objavljeni danes zjutraj, kažejo, da tukaj um, ni velike jasnosti. To pa ne koristi nobeni od strani in verjetno bo le še dodatno zafrustriralo stvari. Torej, to ni dovolj dobro. Če želimo biti resnično spet neodvisni na tem področju, se mora Združeno kraljestvo umakniti iz uh, vojaške strukture uh, NATO in tukaj moramo um, samo uporabljati um, NATO za operativno kržišče in o tem smo pravzaprav odločali lani referenduma, ko smo se odločili, da bomo zapustili Evropsko unijo. Gospod Schaffhauser v imenu ENF za minuto. exportations d'armement des États membres. Pravila in uporaba orožja že omejujejo svobodo v naših državah. To smo videli že pri škandalu Mistral, ko Francija ni držala svoje besede in je s tem spodkopala zaupanje um, kupca napram Franciji. Pa smo sledili priporočilom, pa vendar kadar mora orožje z Zahoda priti v roke neonacističnih skupin, kot v Ukrajini, ali v skupine džihadistov, kot v Siriji, ali na Bližnji vzhod, ki ima zelo poseben pogled na demokracijo in človekove pravice, potem pa je še vedno možno, da tudi s podporo komisije in za določene države, tudi s podporo tega Evropskega parlamenta, postavljamo pod vprašaj zaupanje in suverenost Francije. In, to je, um, in zato moramo iz uh, Evropske unije oditi. Zdaj pa govori, ki je menil politični skupin, gospod Galerni do popov. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Masikasu. Hvala za uh, vaš eh, nagovor in vesel sem, da vsako leto razpravljamo o tej temi, kajti to je pomembna tema za našo zunanjo politiko in prav je, da najprej priznamo, da mi kot Evropska unija da smo edina unija na tem delu sveta, ki eh, je pripravila tako izčrpen katalog kriterijev glede tega, kdaj naj ne bi česa dobavljali. Ta katalog eh, je tudi priporočilo za druge dele sveta, da se po njem zgledujejo. Sočasno pa je del realističnega pogleda to, da je naš, da tega skupnega stališča sveta verjetno ne bi imeli, če ne bi bile države članice tiste, ki so morale pripraviti te kriterije za, lasne, za lasten vojaški izvoz in potem odločati, ali so skladne z njimi. To je torej tudi del resničnosti. Kljub temu pa je primerno, da v okviru pristojnih delovnih skupin na svetu o tem redno govorimo torej da govorimo o položaju različnih eh, konfliktnih regijah. In prav bi bilo, če bi bil rezultat vrstnih razprav ta, da bi kar zadeva konkretne konfliktne regije potem prišli tudi do skupnega stališča, to bi koristilo svetu kot celoti in tudi konkretni regiji. Mislim, da eh, je potrebno to vrstno razpravo še naprej voditi v svetu. In če bi tudi nacionalni parlamenti vsako leto se pogovarjali o eh, tem, ali se vlade držijo teh kriterijev, da bi tudi to bilo dobro. Hvala. Naslednji govornik je gospod Nino Picola za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. To poročilo povdarja, da imajo države legitimno pravico za nakup vojaške tehnologije v namene obrambe. Vendar pa seveda izvoz ni preglede, ni standardiziranega sistema preučevanja in poročanja ta nekonkurenčnost škodi podjetjem, ki eh, eh, razvijajo obramno tehnologijo. Ne moremo pa um, zanemariti podatkov, da tudi prejemniki in izvozniki ne spoštujejo ti, uh, te dogovorjene kriterije. 100 milijard evrov orožja se izvoži, izvozi iz Evropske unije in seveda moramo vedeti, kje se to orožje kupi in kje pristane. Mednarodna um, uh, skupnost se pogosto odzove odzove prepozno, ko spori že nastanejo. Zato moramo tukaj kriterije izpopolniti. Treba je izboljšati tudi varnostno situacijo na obramni uh, ravni, potem je treba odpraviti podvajanje um, uh, eh, področ. In to so vsekakor argumenti, kako se bo okrepila varnostna in obrambna integracija v smeri Evropske obrambne unije. Hvala Tonino, sedaj pa gospa Tomažica minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Orožje, ki ga evropski proizvajalci izvažajo v tretje države, pogosto konča v napačnih rokah in se koristi za hude eh, vojne zločine in za kršitve eh, humanitarnega prava. Če tudi je to znemirljivo in zaskrbljujoče, to bomo težko spremenili, kajti boj in vojna je huda nesreča, ki bi lahko sicer iz ljudi pritegnila najboljše, ponovadi pa najslabše. Um, karakter vojne je ta, vojaške industrije je taka, da se okorišča s tovršnimi sporami, spori, tako da ne bomo tega mogli preprečiti. Orožje bo našlo pot do tistega, ki ga želi in pravzaprav je človek tisti, ki ubija in ne orožje. Ta pobuda, da se vojaško industrijo uh, Evropske unije da pod nadzor visoke predstavnice za zunanje politiko in varnostne zadeve, ne bo prinesla rezultata in je le še en poskus unije, da si prisvoji nove pristojnosti. Uh, na, tak, na kaj takega ni mogoče pristati, eh, kaj ti menim, da bi to šlo zgolj eh, v prid um, velikih eh, proizvajalcev, medtem ko mali proizvajalci, ki se držijo pravili iz malih držav članic, ne bi imeli nobene možnosti. Hvala, gospod Urban Krespo, za minuto. Poročilo, ki ga je prav včeraj objavil Miss International, pravi, da je uh, pol milijona ljudi vsako leto ubitih z orožjem in še drugih pol milijon zaradi, pa jih trpi zaradi nezakonite prodaje orožja. In če omenimo Saudovo Arabijo, kjer se bombardirajo um, šole in um, druga in drugi podobni objekti eh, oziroma iz Saudove Arabije se bombardirajo ti objekti v Jemnu, eh, je to res jasna kršitev človekovih pravic in mednarodnega prava. In zato bi morali eh, prenehati z, vojaš, z sodelovanjem v vojaškem gospodarstvu s Katarjem in Saudovo Arabijo, saj bi morali vedno postaviti na prvo mesto človekove pravice in ne gospodarskih interesov. Zato menimo, da je nujno ne le glasovati za to poročilo, ampak se moramo tudi eh, jasno zavezati, da to ne bo ostalo le mrtva črka na papirju. Hvala. Hvala, gospod Buhner, za minuto. Hvala lepa. Evropski parlament je danes um, jasno povedal, da je proti prodaji orožja v kriznih območje. Sramoti, sram, sramojo, sramota pa je, da moja domovina Nemčija še vedno predstavlja enega največjega, največjih izvoznikov orožja v kriznih območjih. 26, ne glede na to, kdo bo postal novi kancler, gospa Merkel ali Šulce, bo ta politika še naprej nadaljevala. Uh, Ma Merklova, Gabriel in Šulc se v javnosti veliko krat uh, eh, želijo pokazati kot reševalci beguncev, ampak črno eh, rdeča vlada je pravzaprav v velikih uh, primerih le spodbudila nove vojne. Katar, Egipt in Saudova Arabija so vse prijele njeno orožje. Nemški izvoz uporabljajo te države za zatiranje lastnih držav. In tudi Turčija se proti Kurdom bori z nemškim orožjem. Saudova Arabija se celo bojuje ujemno z nemškim orožjem. Uh, Egipt pa bombardira lastno prebivalstvo, domnevamo zato, da bi se boril proti teroristom. Kar se mene tiče, je to zelo hinavsko, če po eni strani ustvarjamo vzroke za beg, potem pa se slavimo kot veliki altruisti, ko v svojih državah sprejmamo te iste begunce. Hvala lepa, gospod Castaldo, za minuto, Fabio. Se, Hvala, predsedujoči. Dragi kolegi, več kot leto in pol je od takrat, ko smo razpravljali o prejšnjem dosjeju, o skupnem stališču glede izvoza orožja in od takrat se je le malo spremenilo. Prodaja orožja mm, se nadaljuje in prodaja se povečuje, pri tem pa se upoštevajo dvomljivi demokratični standardi. Egipt in Saudova Arabija so med, sta med glavnimi kupci in to prav Saudova Arabija, za katero smo februarja 2016 v tem parlamentu zaprosili za embargo nad izvozom orožja, je tista, ki ga največ kupuje tudi v moji državi, v Italiji, je eh, zelo naraslo število celo bomb, ki jih prodajamo v Saudovo Arabijo, od 257 milijonov na 427 milijonov v zadnjem letu. To pomeni, da imamo tudi mi krvave roke pri tem, ko te bombe padajo na Jemen. In uh, zato je stališče, uh, ki ga imamo in ki ga ne izvajamo, le izraz hinavščine. In to je realno, zato se zahvaljujem poročevalki, da je to jasno zapisala. Evropska unija je leta 2012 prijela Nobelovo nagrado za mir in končno bi morala postati vredna te nagrade. Gospod Libreton, hvala, eh, gospod predsedujoči. Eh, nacionalna obramba in varnost mora to tudi ostati. Vsaka država ima pravico, da se brani in ima tudi pravico, da prosto izvaža svoje orožje. Eh, predvsem pa eh, mora pri tem paziti, da ga ne izvaža v države, ki lahko to orožje eh, uporabijo proti nam. Zato podpiram poročilo Valero in podpiram ga še toliko bolj pri tem, ko svet glasuje o embargu na prodajo orožja Saudovi Arabiji. Sem pa presenečen, da eh, to poročilo govori o možnosti ali nemožnosti držav članic, da prodajajo orožje, ki ga proizvajajo. To gre proti naši suverenosti in zato bom glasoval proti. Gospa Ljomari, hvala. Ko govorimo o naci, državni obrambi in ko govorimo o oboroževanju, lahko govorimo praktično karkoli, ampak danes moramo spomniti na naslednje. Velike države, izvoznice orožja in še zlasti velike evropske države pri tem spoštujejo zelo natančne mednarodne in evropske predpise. In čeprav imajo nekatere od teh držav, med njimi tudi Francija, predpise, ki so celo strožji od evropskih. In zato se moramo pri tem spomniti tudi na konvergenčnost interesov naših držav, še zlasti glede grožnje terorizma ter glede boja proti nezakonitemu trgovanju in glede preprečevanja destabilizacije v določenih državah. Zato je jasno, da pri tem, ko se ta promet vse bolj internacionalizira, da moramo zagotoviti določeno solidarnost in da se nekatere države ne morejo obraniti na isti način kot druge, pa čeprav eh, si delijo skupne vrednote. In če bi a priorno zavrnili možnost trgovanja z orožjem, je to le ideološko stališče. E, to um, je verjetno bolj slepa naivnost ter uh, slepo obnašanje, ki je bolj papeško od papeža. Uh, v resnici pa. Um, moramo seveda upoštevati moralna, etična in pravna načela, vendar pa zaradi utopičnega stališča preprečiti eh, prodajo orožja naši industriji pomeni odpreti vrata drugim, ki niso, nimajo toliko predsotkov glede tega, kot jih imamo mi sami. Eh, modri karton za gospod Lunaček. Gospod Mari, pravite, da je to pacifistično poročilo in da državam članicam ne moremo prepovedati, da bi izvažale orožje. Skupno stališče Evropske unije sporazumi glede izvoza orožja je nekaj, kar so sklenile države članice. To so sprejele vlade držav članic, tudi francoska. In tam je osem kriterijev glede tega, v katere države se ne sme izvažati orožja. Naprimer, če je ta voj, država v vojni. In Saudova Arabija je v vojni z jemnom. Bombardira civilne cilje, uh, bombardira um, um, stanovanska naselja, trge. Na, na, na tisoče mrtvih je tudi v tej državi zaradi orož, eh, izvoza orožja iz Nemčije, Francije, Velike Britanije in drugih. Ali se vam res zdi legitimno, da je to pesifistična neumnost, gre za človeška življenja in za vojne, ki se bojujejo s tem orožjem? Eh, Izvolite, gospa Aljo Mari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 Gospa Lunaček, dobro vem, kaj je to vojna. In tudi kot ministrica za obrambo sem bila v državah, v katerih je divjala vojna in točno vem, kaj to pomeni. Tako da z tega vidika vem, o čem govorim. In v vašem vprašanju sta dva elementa. Prvi zadeva kriterije. Da, države članice so določile kriterije, da. In še zlasti evropske države so jih določile in Francija je tista država, ki ima najbolj stroge kriterije in predpise za izvoz orožja na celem svetu. In drugič, kar zadeva Saudovo Arabijo, o kateri veliko govorite. Naj vas spomnim, da sem predsednica delegacije za odnose med Evropsko unijo ter državami v Arabskem zalivu. In če že toliko govorite o Saudovi Arabiji, spomnite tudi na Iran, ki povzroča ravno toliko škode med svojim prebivalstvom. In spomnite se na poročila, ki izpostavljajo ne le Saudovo Arabijo, ampak tudi druge države in ki uh, tudi pravi, da je Saudova Arabija začela posredovati v zelenju Deli Vu eh, na podlagi legitimne prošnje za pomoč se strani eh, jemenske vlade. Torej, ali, tudi to, ali se tudi na vprašanje to vrstnega legitimnega posredovanja nanaša vaše vprašanje? Gospa Gomeš. Uh, eh, povsem podpiram to, kar je gospa Lunaček rekla gospe Aljo Mari in mm, verjetno je bila prav uh, zaradi francoskega predsedovanja, um, uh, je postalo to stališče skupno stališče Evropske unije. In zato naj povem, da številne države članice, vključno s Francijo, v bistvu ne podpirajo tega skupnega stališča in teh kriterijev, ki zadevajo. Uh, Zato je Evropski parlament že leta 2016 zaprosil za embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo. Uh, In zaradi primera Saudove Arabije ne smemo, si ne smemo zatiskati oči pred vsemi drugimi primeri. Dejstvo je, da uvoz orožja se strani Arab, Saud, režima v Saudovi Arabiji ogroža stabilnost in eh, dejstvo je, da to orožje prihaja nazaj v Evropsko unijo zaradi preprodaje orožja terorističnim skupinam. V Franciji bi morali vedeti, da potrebujemo tudi sistem za nadzor nad uporabo orožja um, v Evropski uniji in bi morali vedeti, da izvoženo orožje se ne uporablja samo v državah, v katerih uh, je pristalo. Hvala. Gospod Fjeller, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva to konkretno vprašanje, je zelo lahko biti priljubljen ali populističen. In ja, lepo je reči, orože je grozno, ubija ljudi, zato bi morali prepovedati njegov izvoz. Pika. Vendar, izvoz vojaškega materijala pravzaprav sodi pod vprašanje varnostne in obramne politike in v tem okviru eh, je le redko kakšna preprosta resnica. Katero podjetje na področju eh, obrambe in varnosti prodaja komu in kje, to je treba oceniti na individualni podlagi in to se pogosto s časom spreminja. To, kar to vprašanje zadeva, je, kdo bo o tem odločal. To je bistvo tega vprašanja. Na švedskem bi le malo kateri politik rekel, da bi želeli, da kdorkoli drug odloča o izvozu švedskega orožja in, e, švedske, e, in o švedski obramni in varnostni politiki kot švedi sami. Vendar pa tisti, ki sedijo v zelenih eh, vrstah, pravijo, da bi moralo obstajati skupno stališče, ki bi moralo pravzaprav biti povezano s sankcijami. In to stališče bi moralo biti eh, nadvladno, torej medvladno in bi pravzaprav se moralo predati določen del pristojnosti. Kot da je suverenost le nekaj česar, kar lahko državi odzameš, ko je stvar malce preve, premalo eh, pri, simpatična in jo potem znova vrneš, ko, ko je treba prevzeti odgovornost. Mislim, da je treba seveda bolj sodelovati z obramno politiko, vendar pa menim, da je treba skupne odločitve po, um, pravzaprav uh, sprejemati tudi na tem področju, ampak to ni pravi pristop. Gospod Fjellner, modri kartonček za vas, ga boste sprejeli. Gospa Valero. Della relazione. Gospod Valero, ki je poročevalec. Gospa Valero, ki je pravzaprav uh, pripravila to poročilo. Ja, kje ste našli to nalogo, da Švedska naj ne bi odločala več o lastnem izvozu orožja? Skupno stališče predstavlja minimalno raven, to je tisto, o čemer smo se dogovorili kot o minimumu. In dobro veste, tako kot tudi jaz, da na švedskem izvajamo lastna pravila, da so še bolj robustna in uh, s temi pravili bomo nadaljevali. To, uh, glede tega se strinjata vaša stranka in moja stranka. Nik nikjer ne pravimo da je treba prepovedati izvoz orožja pravimo samo da je treba uporabiti tiste pravila ki jih že imamo in jih spoštovati vaš odgovor ja hvala lepa niste omenili odločilne razlike med eh, trenutnim skupnim stališčem in tem, kar zahtevate. In to eh, so sankcije. Sankcije, ki ne bi bile uh, naložene, če nekdo uh, ta stališča ne spoštuje. In tukaj lahko Evropska unija kaznuje tiste države, ki imajo drugačen pogled. In če se to sprejme, potem uh, po definiciji stvari spravite na mednarodno in nadvladno raven. Prepričan sem, da bo to poročilo uh, zelo uh, veliko večino sprejeto in vsi vam bojo ploskali, ampak mislim, da ni nobene možnosti, da bi te sankcije postale realnost. Kajti države članice članice. Pa tudi sam verjamemo, da je na tem področju suverenost zelo pomembna in vsi jo bodo branili in se ne bodo zauzemali za te uh, sankcije. Eh, Gospa Soraja Post. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dovolite, da se najprej zahvalim Bodil Valero za upravljeno delo kot eh, predstavnica feministične pobude. Lahko povem, da smo uh, jaz, da sem pacifistična in zelo težko glasujem o orožju v kakršnikoli obliki, vendar pa menim tudi sama, da je treba povečati nadzor nad izvozom orožja, ki gre iz Evropske unije. Danes smo videli, da uh, je v Economistu zapisano, da je trgovina z orožjem v porastu. Lahko bi prepovedali proizvodnjo celoti. 7. junija je Evropska unija sprejela zgodovinsko odločitev, da prepove vse jedrsko orožje. In eh, žensko gibanje in mirovno gibanje se je za to borilo veliko let in številni so verjeli, da to vrstne prepovedi nikoli ne bo mogoče doseči. Pravili so, da to nikoli ne bo delovalo. Vendar pa so se pesimisti oblasti motili. Mogoče je odpraviti in narediti konec orožja. S tem bomo spremenili svet, feministično vizijo tega, da ustvarimo miren svet brez orožja skozi dialog. Hvala. Gospod Parnjo, izvolite. V tem neurejenem, nestabilnem in preveč nevarnem svetu je jasno, da moramo vzpostaviti uh, obrambno Evropo. To je res potreba storiti, zato da bo Evropa takšna, da bo v skladu z našimi vrednotami. To je naša odgovornost. Naša odgovornost je, da vzpostavimo obrambno Evropo in naš parlament mora to podpreti. Kot pravna država moramo namreč polagati račune za naše delovanje in poročilo Valero zagovarja večji nadzor nad izvozom orožja. Hkrati moramo biti odgovorni za ta sektor, ki je namenjen naši obrambi, hkrati moramo biti odgovorni za zagotavljanje naše kolektivne varnosti. In to je naše evropsko sporočilo danes. Hvala zdaj pa gospod Koferati. Izvolite za minuto. Hvala, predsedujoči. Osebno sem iskreno prepričan, da Evropa potrebuje nove, bolj uh, stroge in bolj učinkovite predpise na področju nadzora nad uh, prodajo orožja, zato ker se dogajajo zaskrbljujoče stvari. V zadnjih letih se je namreč povečal izvoz orožja, o tem je bilo že veliko govora in to iz vseh 28 držav članic. In drugi element, o katerem pa ne govorimo tako pogosto, pravi, da se vse bolj mm, povečujejo ti kriteriji, teh osem kriterijev, ki bi morali biti eh, podlaga za izvoz in prodajo orožja iz držav, ki se za to zauzemajo. Torej, če ne bomo imeli novih predpisov in če ne bomo imeli sistema eh, sankcij, ki bi bil dovolj učinkovit, bomo le pridigali v prazno in bomo zato soodgovorni za um, netenje novih vojn. Neizogibno potrebno je torej sprejeti to poročilo, saj je to začetek poti v pravo smer. Hvala, zdaj pa za konec še gospod Frunzulika. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, zelo pomembno je, da imamo dosledno in koherentno izvajanje Evropskega skupnega stališča. To je bistvenega pomena za um, verodostojnost Evropske unije kot globalnega akterja, ki temelji na vrednotah. Glede na to, kako ovira to človeško varnost, bi moral biti nadzor nad orožjem strok, pregleden in sprejemati bi ga morali vse strani. Zato bi morale države članice sprejemati pravno zavezojočo naravo skupnega stališča in s, uh, spoštovati minimalne zahteve, ki izhajajo iz njega. Mislim, da je treba poskrbeti za strože izvajanje obstoječih skupnih kriterijev in treba je povečati tudi uh, preglednost sistema za nadzor nad izvozom orožja, še zlasti glede na zadnje številke, potem, ko je 27 odstotkov skupnega izvoza orožja, prav tistega, ki prihaja iz Evropske unije v letu 2016 in 2017. Prav tako moramo ukrepiti skladnost z obveznostmi eh, poročanja. Zato podpiram to, da se vzpostavi eh, sistem sankcij za države članice, ki tega ne spoštujejo. Najlepša hvala, spoštovani kolega. Zdaj pa začenjamo s prosto razpravo. Gospod. Hvala, gospa, hvala, gospa poročevalca. Skratka, imamo skupno stališče leta 2008 in očitno tukaj ni bilo narejenega nobenega uh, napredka od takrat. Imamo, kad, uh, eh, kriterij skupnih meril, ki se ga ne drži nobena država članica. Zato pozivam, uh, podpiram to poročilo, kar, kar zadeva sankcije za tiste države, ki kršijo ta merila. Poročilo tudi povdarja uh, to zahtevo, da bi morali vzpostaviti embargo nad izvozom orožja v Saudovo Arabijo. Potrebujemo koherentno zunanjo politiko Evropske unije in uh, vse države članice bi se morali glede nje dogovoriti. Naš kanclerski kandidat gospod Šulc upravičeno pravi, da ni ni prav, da bi nekatere države članice izvažale več orodja v problematične države, medtem ko druge države um, uh, to uh, prepovedujejo. CDU ne zahteva nič v tem uh, pogledu in pravzaprav je volilni program uh, CDU uh, tak, da ne želi zmanjšati uh, izvoza zunanjega uh, iz, orožja. Naš cilj mora biti skupna politika za celotno Evropo. Hvala. Gospa Konečna. Vážene kolegine, vážene... Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. To poročilo kaže, kako nevarna je situacija. Največji obseg izvoza orožja je sedaj po drugi svetovni vojni in 86 odstotkov tega orožja pristane na Bližnjem vzhodu. To poročilo prav pravi, da nekatere države članice vstopajo v strateška partnerstva s tistimi državami, ki kršijo človekove pravice. Vendar pa to poročilo ne izpostavlja v zadostni meri izziva, pri tem, da bi se zmanjšalo sredstva za izvoz orožja. Upam, da ne verjamete to, kar je rekel enkrat Bush, da več eh, vojakov bomo imeli, več bo tudi miru. Evropska unija je druga največja izvoznica orožja in to je hinavsko in to tudi povzroča smrti med ljudmi. Razmislimo o tem. Gospod Sinedinas. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, jasno je, da je obramna industrija tudi pomembno prispevala k temu, da se države lahko obranijo. Seveda pa to ni edini učinek. Obstaja tudi konkurenca na tem področju in drži, da eh, je na tem področju prišlo že do številnih eh, škandalov in zato je treba poskrbeti za ustrezne pogodbe. Izvoz orožja in nadzor nad njim vsega še ne bo rešil. Evropska uh, obroževalna industrija je dejavnik in je dejstvo. Um, prispeva k skupni varnostni in obrambni politiki, vendar je obsojena na propad. Zakaj? Zaradi uh, izkrivljene konkurence med državami članicami in zaradi tega, ker ni skupnih pravil. Evropska unija seveda dopušča, da je Turčija še naprej agresivna do Grčije. Hvala. Zdaj pa naslednji dobi besedo gospod Denano. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo veliko nas je tu, ki smo zelo pacifistično usmerjeni, ne smemo pa biti naivni. In zaradi tega pozdravljam to uravnoteženo poročilo gospe Valero, ki um, poudarja nekaj stvari, ki so zelo potrebne in med njimi je seveda zagotavljanje varnosti, pa tudi oboroževanje. Ampak ne smemo biti naivni. Vemo, da se zauzemamo tudi za zelo konkurenčno um, vojaško industrijo. Pa še en kriterij je tukaj, ki ga želimo izpostaviti in ki je zelo pomemben in sicer spoštovanje človekovih pravic v državah, v voznicah, znotraj teh držav samih, pa tudi v njihovih mednarodnih odnosih. In z tega vidika moramo biti zelo pazljivi in moramo paziti na to, da prodaja orožja ne bo šla v neprave roke. Boriti se moramo seveda proti eh, nezakoniti preprodaji eh, orožja. In zauzemati se moramo za uh, evropsko obrambno, uh, za skup, politiko. Gospa Morvaj, hval, hvala lepa. Kolegice in kolege, Mačarska, moja domovina, že dolgo pravi, da moramo znotraj migratske krize se posvetiti vzrokom za nje. Oboroženi spopadi so pravi vzrok za nje in vprašanje je, kdo je za to odgovoren. Ne moja država, Mačarska. Čigava briljantna zamisel je bila to, da se prevrne Asadov režim v Siriji, da se ga uh, zruši in da se proda orožje določenim skupinam, ki so nekatere celo teroristične. Morda so se tega domislili tisti, ki so iz tega kovali veliko dobička. Ne oni prevzamejo med se vse te begunce. Čigava briljantna zamisel je bila, da se uh, omogoči orožje množičnega uh, oziroma da je v Iraku orožje za množično uh, uničevanje. Morda je tisti uh, ta, ki mora prevzeti največ bremena. In kdo je kriv za to, da se je zrušil Gaddafijev režim v Libiji in kdo bo, pozroč, eh, kdo bo sprejel vse te ljudi, ki prihajajo iz podsaharske Afrike. To je vprašanje odgovornosti. Hvala lepa. Prav ta trenutek se odvija mednarni sejem uh, orožja v. Uh, na Br v Britaniji v Docklands. Uh, tam je več kot 500 razstavljav, uh, razstavljavcev, ki predstavljajo vse od orožja do bojnih ladij do tankov. In tam uh, imate veliko obiskovalcev in vojaške delegacije, tudi iz tistih, ki kršijo človekove pravice in so deležene v konfliktih. Ta se je organizira tudi del britanskega ministrstva in eh, podpora tega ministrstva je bistvena za uspeh tega sejma, vendar pa se odvija v tajnosti za obrambo, eh, za policijsko zaščito, tako da se ne morejo tam odvijati javni protesti in eh, da ni nad njem nadzora. In to vse subvencionirajo britanski davkoplavčevalci, tako da pozdravljam to poročilo in podpiram vse tiste, ki ki so se zauzeli za več preglednosti. Gospod Kaputo. Grazie, grazie presidente. Hvala, predsedujoča. Mm, od leta 2012 do 2016 je delež prometa z orožjem dosegel zelo zaskrbljujoče številke, ki presegajo tiste iz časa hladne vojne. Za 10 odstotkov je višji v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem. Izvoz v države, ki so klasificirane kot problematične, Eh, še zlasti v države Bližnjega vzhoda, se je še zlasti povečal. To se dogaja v spremenjenem mednarodnem kontekstu, ki je nestabilen in ki se stalno spreminja. In zato seveda potrebujemo nove kriterije v tem skupnem stališču, še zlasti kriterije, ki zadevajo boj proti korupciji in um, način uh, oziroma cilj izvoza orožja. Zato, bi, se, zato se zauzemamo za večje sodelovanje med Koarmom in um, um, še drugo organizacijo za izvoz orožja. Um, predvsem pa se moramo zauzemati za to, da se evropska tehnologija na tem področju pravilno uporablja. Zdaj pa za konec te razprave Še v imenu sveta, gospod Masikas. Uh, um, Najlepša hvala za to razpravo. Jasno je ponovno postalo, da je izvoz orožja področje, ki skriva številne zelo kompleksne teme človeške, moralne, politične, geopolitične in tako naprej. Ne bom se spuščal v ta vprašanja. Rad pa bi podprl to, kar je dejal Mihajl Galer tekom te razprave. Od vseh izvoznikov orožja ima Evropska unija najbolj robusten sistem za nadzor, poročanje in tako naprej na podlagi ustreznih kriterijev. Verjetno je to najbolj robusten sistem na svetu. In mislim, da lahko to vsi vzamemo v zakup. To je treba upoštevati, če tudi vam morda eh, takšne zadeve niso všeč. Več vprašanj smo slišali, bolj specifične narave. Najprej eh, v zvezi z izvozom orožja eh, v države na Bližnem vzhodu, zlasti v Sirijo, Saudovo Arabijo, Irak in Jemen. Dotaknil sem se kriterijev. Kriterij številka dve se nanaša na človekove pravice in ta kriterij je bil uporabljen za zavrnitev eh, dovoljenja za eh, izvoz. 72 krat uh, eh, leta 2015 in 89 krat uh, lani. Morda se vam zdi, da to ni dovolj, ampak to je trend, ki ga je treba prav tako vzeti v zakup. Kar pa se tiče pozivov k embargu na izvoz orožja iz Evropske unije v katerokoli državo na svetu, V zvezi s tem je treba povedati, da eh, je za takšne ukrepe potrebno soglasje vseh držav članic Evropske unije. Hvala za to zelo uporabno razpravo. Eden od največjih dosežkov skupnega stališča Evropske unije je večja preglednost po Evropski uniji, kar se tiče izvoza. Današnja razprava kaže, da so podrobne informacije pogosto na voljo na ravni Evropske unije in so tudi predmet parlamentarnega in javnega nadzora. Dejstvo, da se nacionalne vložitve o izvozu orožja eh, vključujejo v eh, poročanje, pomeni, da lahko skrbimo tudi za nadzor nad zadevnimi eh, organi. Gre za poziv k Eh, odgovornosti. In to je bistvenega pomena za to skupno stališče, eh, bistvenega pomena tudi za eh, pogodbe o trgovini z orožjem. Odločitve o licencah pa ostajajo v pristojnosti držav članic Evropske unije. Glede na to nacionalno odgovornost je treba vedeti, da skupno stališče Evropske unije eh, vodi k večji poenotenosti, kar se tiče izmenjave informacij in to je vedno dobro. Izboljšave eh, skupnega stališča eh, vodijo k eh, večjemu usklajevanju. Večji parlamentarni nadzor, tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni Evropske unije, k čemu poziva to poročilo, lahko privede do še večjega usklajevanja. Dovolite mi, da se pri tem z vidika skupnih interesov še enkrat dotaknem Eh, pomena te teme, o kateri razpravlja eh, parlament. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospa poročevalka Budil Valero, izvolite. Eh, Najlepša hvala. Ta razprava je pokazala, kako pomembna je ta tema. Pokazala je tudi, da obstaja veliko različnih vidikov. Ne govorimo o preostalem svetu eh, in s tem odgovarjam kolego, govorimo o eh, evropskem izvozu. Zato govorimo o evropskem izvozu, ne pa o izvozu iz drugih držav. Ne govorimo o tem, da bi naredili konec vsemu izvozu eh, orožja. Ni govora niti o tem, da države članice ne bi imele pravice do lasne obrambe. Zdi se, da nekateri menijo, da govorimo o tem. Prosim vas, da preberete to besedilo še enkrat. Preberite to poročilo še enkrat pred glasovanjem jutri. Omenili smo že to skupno stališče kot eh, dober zakonodajni akt in mislim, da je to dejstvo, če se bo seveda pravilno uporabljalo. Če menimo, da so kriteriji kršeni in eh, to očitno velja, glede na študije, ki so bile upravljene, potem je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Države članice menijo, da imajo eh, še strožja pravila, kot pa pravila, ki so zapisana v skupnem stališču. In to poraja vprašanje, a je to res? Francija, na primer, pravi, da ima najstrožja pravila sploh. Slišala sem, da ima Združeno kraljestvo najstrožja pravila. V moji državi pravimo, da eh, imamo pri nas najstrožja pravila. Ne gre za to, kdo ima najstrožja pravila. Pomembno je, da se držimo tega, kar smo sprejeli in pri tem gre za to skupno stališče. Strinjamo se, da lahko imamo strožja pravila, ne moremo pa uh, imeti manj zavezujočih pravil. Imamo tudi uh, pogodbo o trgovini z orožjem, tam je eh, člen, ki ga ne omenja niti švedska zakonodaja, niti skupno stališče in ta se nanaša na eh, nasilje na podlagi spola. Eh, to je povezano s človekovimi pravicami, je pa to kriterij, ki ni specifično omenjen v tem primeru in upam, da bo v prihodnosti enkrat vključen.